ljudje kot državljani poskrbeti za to, da do takšnih kazni in smrti ne bo več prišlo. Zato bi morala Evropska eh, unija storiti vse za to, da se gospa Štihani reši. Hvala lepa. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Portaž. Gre za financiranje in delovanje Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Besedo ima poročevalec za štiri minute. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Poročilo, ki ga želim predstaviti, je rezultat kompromisa med različnimi političnimi skupinami, med različnimi skupinami različni, z različnimi pogledi o zaposlovalni politiki in pa zaščiti delavcev. Želel bi se zahvaliti poročevalcem v senci za njihovo dostopnost in pa pripravljenost na uh, kompromise poročevalcem iz odbora za socialne zadeve in odbora za zaposlovanje. Opazili smo dvoje, socialni vplivi trenutne krize bodo dolgoročni, tudi če bo gospodarska oživitev postala realna, kar je še vedno precej dvomljivo. Eh, torej, tudi v tem primeru bodo potrebni ukrepi za podporo tem ljudem. To bo del naše politike tudi v prihodnosti. Prva izbira oziroma vprašanje je ta, ali želimo podaljšati Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. To je edini instrument, ki ga imamo v Evropi, zato da bi se borili proti učinkom masovnega odpuščanja, ali bomo to podaljšali do leta 2020 ali ne. Moj odgovor na to je jasen, da želimo podaljšati ta sklad do leta 2020, tako da pošljemo jasen signal državljanom, da se bo te dodatno izobraževalo in da se jih bo ponovno integriralo v delovni trg. To smo jim dolžni. In drugo, eh, drugo opažanje, je prav tako zelo pomembno. Evropski sklad za prilagoditev globalizacije je začel delovati za številnimi pomankanji, ampak ker smo spremenili pravila, smo povečali število možnih ulog za pomoč iz eh, tega sklada in uh, identificirali smo tudi prve probleme, ki se pojavljajo v zvezi s tem. V času kolektivnih eh, presežkov in pa odpuščanja potrebujejo delavci včasih 20 do 18 mesecev za to, da dobijo pomoč. Um, torej, naš odziv na socialno krizo deluje za poževo hitrostjo. Potrebno je več koordinacije, kajti sedaj um, se pogosto dogaja, da delavci ne dobijo pomoči pravočasno. In, uh, ta počasnost tudi pomeni, da se ne odzivamo na vloge pri področjih, kjer, je, kjer so problemi najbolj, eh, najbolj pereči in včasih se dogaja, da eh, se teh vlog sploh ne vlaga. In to še bi tudi vrčevalne ukrepe. Zato poročilo predlaga celo vrsto kratkoročnih ukrepov, zato da bi pospešili celoten postopek, da bi se uh, pospešilo vse skupaj za 50 odstotkov in predlagamo, da bi po letu 2013 ta sklad postal nek stalni sklad. Eh, gospe in gospodje, nekatere države, ki so največ profitirale od, eh, eh, s pomočjo tega sklada, se borijo proti poenostavitvi tega sklada, saj se bojijo, da več ne bi dobili denarja. Naj bom odkrit ta to tveganje obstaja, ne glede na to, ali se sklad izvaja hitro ali počasi. E, rast je pač odvisna od vrčevalnih ukrepov, od ponovne živitve našega gospodarstva. To, o čemer govorimo tukaj, je odnos. Evrope v luči nekih kolektivnih presežkov, ki sedaj obstajajo na delovnem trgu, ali želimo, da bi žrtve dobile neko podporo iz našega proračuna ali ne, ali jim želimo pomagati, ali jim želimo posvetiti vsaj toliko pozornosti, kakor smo jih jo posvetili reševanju finančnih institucij, eh, ki so jih naši davki rešili. Gre za vprašanje, kakšen odnos imamo do naših državljanov in jaz se zauzemam za socialni pristop. Hvala lepa. Eh, imam več govornikov, kot imamo na razpolago časa, zato se nihče več ne sme javiti k besedi. Prva je gospa Bačesko za eno minuto. Prešedinte, až dori se fakt teva preči. Gospa predsedujoča, nekaj pojasnil bi rada podala v zvezi s financiranjem sklada za prilagoditev globalizaciji. Devet držav, tudi Romunija, je med njimi so zelo prizadete zaradi globalizacije in te države do sedaj sklada niso koristile. Razlog za to, ker so kriteriji za koriščenje tega sklada zelo restriktivni. Tudi po reformi v letu 2009 je ta sklad še vedno premalo fleksibilen. Zato bi vas rada opozorila na to, da so pristojni romunski organi nažalost premalo aktivni in do sedaj še niso sprejeli ustreznega pravnega okvira, znotraj katerega bi lahko ta sklad koristili. V zadnjih dveh letih je prišlo do velikega povečanja brezposobnosti v Romuniji. V naši državi smo tudi začeli z obsežnim prestrukturiranjem, verjetno največjim v Evropi, zato bi nam lahko sredstva iz tega sklada bila veliko pomoč. Hvala. Hvala lepa. Uh, gospa Stajler. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mislim, da je ESPG eh, bistvenega pomena, zato ga moramo podpirati in zaščiti, zaščititi. Delavci, ki so odpuščeni, brez lastne krivde, potrebujejo našo podporo. Nedavno sem stopila v stik z voljivcem, ki je bil zainteresiran za ta posebni sklad, ampak eh, odziv nove vlade v Združenem kraljestvu je ta, da zahteva konec tega sklada. Torej, ne želijo sklada, ki v bistvu pomaga delavcem. Upam, da bodo o tem še razmislili. Obstaja potreba potem, da pomagamo eh, in da tudi poskrbimo za prilagoditve tam, kjer je to potrebno. Eh, podpiram ta sklad, eh, želim si, da bi ga zaščitili in da bi ga izvajali na kar najboljši možni način. Hvala lepa, naslednji gospod Kelly. Uh, uh, najprej hvala gospodu Portašu za opravljeno delo. Uh, sam sem v svojem volilnem okrožju pleten v dve področji, kjer je bil izvajan ESPG in do sedaj je to imelo zelo pozitivne posledice. Evropska komisija je tukaj tudi pozitivno prispevala in volivci so to omogoči, eh, so to opisali kot nekakšen pozitiven dar, vendar pa so bili ljudje mogoče vseeno nekoliko razočarani deloma zaradi državnih agencij. Ena izmed eh, teh agencij, FOS, ki jo dobro pozna tudi komisija, eh, je slabo ravnala z denarjem v, v preteklosti in je prikrašala za ta denar delavci, Pogosto pa se zgodi tudi, da smo premalo prožni, ko želijo delavci začeti z lastnim eh, samostojnim podjetjem, potem preteče preveč časa, preden dajo vlogo in pa dobijo sredstva. Zato je potrebno več eh, prožnosti na tem področju. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je gospod Darten. Merci, cher collègue. Les débats... Hvala lepa, kolegice in kolegi. V odborih za zaposlovanje in proračun smo sodelovali in pripravili to poročilo. Vesel sem, da se v poročilu omenja tudi prihodnost ESPG-ja. Predvsem se omenja to, da morajo socialni partnerji sodelovati pri pripravi dosejev, da je treba več pozornosti posvetiti malim in srednje velikim podjetjem, zlasti, ko gre za veliko odpuščanja. Vendar se mi zdi zelo pomembno to, da bi morali uporabiti ločeno proračunsko vrstico za ta sklad, tako pri plačilih kot pri izdatkih in prevzetih obveznostih. Vendar nekateri ne želijo slišati tega. Nekateri so celo zahtevali glasovanje po delih, zato da bi ta odstavek črtali. Zdi se mi, da bi morali izboljšati financiranje tega sklada. Zato, kolegice in kolegi, pozivamo vse k temu, da se čim hitreje izboljša delovanje tega sklada. Hvala. Še zadnji v postopku Catch the Eye, eh, gospa Figueiredo. Eh, Hvala lepa, predsedujoča. Troje bi želela izpostaviti v povezavi s tem. Najprej preprečevalni ukrepi za proti um, eh, prenašanju tega denarja v tuje države. Uh, Eh, drugič izvajanje tega sklada, izvajanje ne sme biti način prekrivanja ali pa olajševanja masovnega odpuščanja zaradi predstavljanja sedežev drugam. Eh, strani multinacionalk. Eh, prav tako moramo povečati številko 65 odstotkov na vsaj 80 odstotkov, tako da bodo države članice, ki so v finančnih težavah, lažje imele dostop do SPG-ja in da bomo lahko lažje dozocili njihovim potrebam. Temu do sedaj v preteklosti ni bilo tako. Hvala lepa, sedaj pa v imenu komisije gospod Čiološ. madame la présidente. Gospa predsedujoča, gospe poslanke, gospodje poslanci. Najprej bi rad v imenu komisije čestitev poročevalcu gospodu Portošu za izvrstno opravljeno delo. To poročilo je res celostno. Hvala lepa tudi vsem ostalim odborom, ki so prispevali svoje mnenje k temu poročilu. Poročilo je sestavljeno v pravem času, zato ker ga lahko vključimo tudi v delo, ki ga upravlja komisija. Uh, Komisija mora opraviti delo do dveh časovnih rokov. Najprej je treba uporabiti ta sklad zato, da pomagamo tistim delavcem, ki so izgubili delo zaradi krize in globalizacije. Ta sklad bo prenehal veljati leta 2011. Trenutno se ukvarjamo z vprašanjem, ali bi veljavnost tega sklada podaljšali ali pa bi ta sklad uporabljali uh, samo v višini 50 odstotkov za nadomestilo plačil tistih, ki so bili odpoščeni na področju trgovine. Mislim, da bi morali pregledati tudi vsa vprašanja z tega področja. Vprašanje je, ali naj vse te omenjene sklade vključimo tudi v večletno, večletni finančni okvir. Poročilo gospoda Portasa podpira argumente, ki so vodili v oblikovanje tega sklada. Ustraja tudi na tem, da se ohrani ta instrument. V tem poročilu je podan predlog, da se vzpostavi stalni sklad. To je ena izmed možnosti za prihodnost. Komisijo pozivate, da tudi pripravi predlog, ki bi podprl vašo željo. Za leto 2011 naj bi pripravili ustrezne predloge, kajti ta sklad preneha veljati 30. junija leta 2011. Sprejeli smo tudi spremenjeno oziroma sprejeli smo spremenjeno uredbo, ki pa bo začela veljati šele novembra leta 2011. Tako da je vprašanje, kako bomo popravili tiste dele uredbe, ki jih še nismo spremenili. Naprimer, kolikšen delež sklada se lahko uporabi. Poleg tega se je treba posvetovati tudi socialnimi partnerji in ugotoviti, kako sredstva iz tega sklada vplivajo na tiste, ki sredstva prejmejo. Finančni prispevek v ta sklad je bil predvsej nizek. Zelo malo sektorjev lahko koristi ta sklad. Devet držav članic zaenkrat še ni prosilo za sredstva iz tega sklada. Enajst prošen je bilo podanih in zahtevali so 80 milijonov evrov evrov iz sklada, ki je vreden 11,5 milijard evrov. Komisija je že odobrila 40 odstotkov zaprošenih sredstev. Poročilo pravičeno izpostavlja tudi to, da je sprememba uredbe privedla do vse večjega števila prošen za koriščenje tega sklada. V tem poročilu tudi upravičeno zahtevate, da se izboljšajo določene stvari v zvezi s tem skladom. Naprimer, trajanje postopkov od začetka, torej ko se vloži prošnja, do izplačila sredstev. Komisija seveda skuša stvari izboljšati, vendar bo treba prvi vrsti izboljšati delovanje vseh zadevnih partnerjev, komisije, držav članic in proračunskih organov. Komisija in parlament morata med seboj tesno sodelovati, zlasti ko gre za vprašanje časovnih rokov. Mislim, da bi s tem lahko nekoliko odpravili zamude. Države članice pa bi morale uložiti prošljo takoj, ko izvedo, da bo prišlo do odpuščanja. Komisija pa bi morala svetu in držav članic posredovati več informacij in v roku 3 do 4 mesecev smo si zastavili cilj, da pripravimo tudi samo oceno. Želimo si, da bi do konca večletnega finančnega obdobja podaljšali tudi koriščenje tega sklada, torej do leta 2013. Ta sklad pa bomo ocenili tudi v luči prihodne finančne perspektive. Mislim, da bi morala vzpostavitev trajnega sklada biti del prihodnega svežnja. Komisija bo seveda tudi prispevala k oblikovanju nove uredbe. Komisija je predvidela tudi več srečanj in posvetovanj z državami, članicami in drugimi zadevnimi stranmi. Prepričan sem, da bodo tako poročevalci kot ostale poslanke in poslanci prispevali k tem posvetovanjem. Naš cilj pa je, da bi izboljšali ta sklad, da bi ga naredili še bolj učinkovitega v prihodnosti. Poleg tega bi to moral biti instrument, s katerim bi Evropska unija izrazila solidarnost z odpoščenim delavci. Hvala. Hvala, gospod komisar. S tem je razprava zaključena. Glasovali bomo jutri ob 12.30. Na dnevnem redu je sedaj poročilo Kurta Lehnerja. Gre za povezovanje poslovnih registrov. Besedo dajem poročevalcu za 4 minute. Oh